pomp sta ti dve imenovanji sprijeti. Zdaj pa k dnevnemu redu. Končni osnutek dnevnega reda ki ga je eh, konferenca predsednikov sprejela 18. maja v skladu s členom 149, vam je bil razdeljen. Z, eh, z, parlamentu predlagam naslednje predloge spremem posnutka dnevnega reda in sicer za sredo izjava komisije o večletnem okviru Agencije Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018 do 2022 se umakne in to točko se nadomesti kot izjava sveta in komisije, naslov pa ostane isti. Torej pri pompni sprememba je sprijeta za četrtek. Um, Odbor za pravne zadeve je sprejel poročilo o imuniteti, ki ga je pripravila gospa Hautala in v skladu s členom 9.8 poslov, eh, poslovnika se bo o tem poročilu glasovalo eh, v četrtek med časom za glasovanje. Torej,